tožba, s tem je ta imunitetni postopek zaključen od PPE in F in EFDD dobil prošnje za imenovanja, sezname imenovan, bomo objavili med to sejo, če do konca ne bo izražen noben ugovor, bo do ta imenovanja.